Začenjam z obvestilom. Včeraj je eh, predsednik eh, navedel interpretacijo raznih oddelkov Eh, našega poslovnika na predlog komisije za ustavne zadeve. Glede na to, da ni bilo nobenega ugovora eh, v skradu z 211. Eh, členom poslovnika, se bo štelo, da je ta razlaga oziroma interpretacija sprejeta. Še eno sporočilo. Francoske oblasti so me obvestile,